Lord Hill. Hvala lepa, Lord eh, Hill, hvala lepa vsem poslancem in poslankam, hvala lepa tudi za vašo pripravljenost, da eh, tako hitro odgovorite na naša pisna vprašanja in da pridete na to dodatno izmenjavo mnen. Če želite, imate sedaj še čas eh, eh za zaključne besede če želite torej nekaj minut imate za zaključno izjavo. Veste kaj, mislim, da že kar nekaj časa sedimo tu in uh, zadnje vprašanje, ki ste mi ga zastavili, mi je dalo priložnost, pravzaprav, da sem povedal tisto bistveno, kar sem želel izraziti. Kar se tiče um, osebnih kvalitet, sem upal, da bom poslal sporočilo, da bom delajeval energetično etično zauzeto pri tem delu in da bom prav tako neodvisen ter eh, da bom spoštoval načelo integritete. In v preteklih tednih in predvsem v zadnjih šestih dneh, če sem čisto iskren, mislim, da je kakovost, ki sem jo moral pokazati, ravno odpornost kar nekaj pomislekov sem moral um, odpraviti, glede tega, da sem Britanec, sem predvsem Britanec, ki bo prevzel to vrsten portfelj. Zelo sem se trudil, da bi odpravil te premislike in upam, da sem jih. Čeprav um, je bilo tole naše dvorjenje morda nekoliko neobičajno, pa upam, da bo iz um, tega kratkega stika to preraslo v tesnejši odnos in da bomo lahko v prihodnih eh, petih letih tesno sodeloval z vami pri teh vprašanjih. Najlepša hvala. Najlepša hvala, najlepša hvala za vašo odpornost in tudi za vaš slog. S tem pa je sestanek zaključen. Lepo zdrav sem.